Programi, ki naj vodijo naprej reformne procese v korist Evrope in seveda moldavijskih državljanov. Hvala lepa, gospod komisar. Prijeli smo šest eh, predlogov resolucije za zaključitev te razprave in sicer strani skupine EPP, eh, skupine liberalcev, eh, skupine GUE, skupine zelenih, skupine socialistov in demokratov in na zadnje tudi skupine ECR. Glede na sporazume, ki so bili doseženi, bomo danes ob 12. uri glasovali o teh revolucijah. Naslednja točka na dnevnem redu je usno vprašanje za usni odgovor komisiji v zvezi z zabojniki, ki se izgubijo na morju in v zvezi z očkodninami. Eh, to v imenu odbora za promet in turizem. Vprašanje bo postavil za pet minut sam avtor tega vprašanja, gospod Brian Simpson. Izvolite. Thank you, uh, President. Hvala lepa, predsedujoči. Danes eh, govorim v imenu odbora za promet in turizem v zvezi s temo, ki že dolgo časa je bila prezrta in sicer zabojniki, ki eh, se izgubijo z ladi in padejo v morje. Čudim se, da dan danes, eh, ko smo tako zelo napredni, na tisoče teh zabojnikov se izgubi vsako leto, ampak velika večina izmed njih pade z ladi v naše oceane. Ocenjuje se, predsedujoči, da eh, kar 10 tisoč zabojnikov se izgubi v morje vsako leto in eh, dejansko različne ladje in ladijske, eh, ladijska podjetja dejansko zakrivajo te številke in ničesar ne postorijo. V evropskih vodat, vodah 2000 ladijskih zabojnikov se izgubi vsako leto in ta številka je videti, da narašča iz leta v leto. Torej, ti zabojniki so uh, grožnja za uh, plovbo, lahko nesnažujejo morja z strupenimi in nestrupenimi snovmi in seveda tudi uh, pomenijo velike stroške za lokalne oblasti za odstranjevanje. Um, naš odbor zahteva torej, da posežemo za to, da, da zmanjšamo te številke in da damo znak pomorski industriji, da nismo pripravljeni več prenašati tega stanja. Torej, eh, institut eh, Marin na nizozemskem je ugotovil, da glavni razlog za, eh, za dejansko, zaradi katerih se tovor zabojnikov prodre, so slabo privezovanje pretežki zabojniki in neprimerna razporeditev tovora. Poleg tega velike ladje, ki prevažajo zabojnike, jim težko ugotovijo, kdaj se tovori premikajo naprej ali nazaj zaradi slabih vremenskih razmer in to lahko poveča tudi vertikalni fiskalni pospešek eh, prek omejitev eh, predvidenih v zasnovi plovila. Poleg tega eh, tudi pomankanje ustreznih, ustrezne komisije o očkodnini zaradi objektivne odgovornosti, ki bi veljala tudi za nestrupene snovi, povzroča, da lokalne oblasti morajo nositi visoke stroške za odpravljanje onesnaženja se pravi, da ustrezni, ustrezna podjetja morajo sprejeti svojo odgovornost in bi si želeli, da bi bila komisija bolj proaktivna pri reševanju tega eh, nespremljivega stanja. Danes sprašujem komisijo, da prouči rezultate, ki jih je eh, zbral eh, projekt Lashing NC in da sprejme ustrezne ukrepe za to, da bodo postopki privezovanja in da se bo oprema tudi izboljšala. Drugič bi radi videli, da bi komisija postopala za to, da se zagotovi, da bodo vsi zabojniki ustrezno stehtani in da bodo tudi ustrezno naloženi na ladjo predno eh, plovilo izpluje. Poleg tega seveda razmišljamo tudi o tem, da bi a, eh, uporabili avtomatske svetlobne snigale, ki bi pomagali pri lociranju teh eh, zabojnikov. Poleg tega bi bilo potrebno tudi zapolniti vrzel v sistemu očkodnin tako, da ne bi a, eh, vsega bremena prepustili lokalnim oblastem. Ne na zadnje predsedujoči se želim povrniti tudi a, na obveznosti a, pomorske industrije a, na tem področju. Zelo cenim dejstvo, da a, ob hudih nevihtah seveda se lahko zgodi, da se zabojniki izgubijo, ampak ne morem sprejeti tega, da se zabojniki izgubijo zaradi površnega dela, površnega privezovanja ali ker so pretežki ali ker so neprimerno naloženi na ladjo oziroma enostavno, ker ljudje so tako precej površni na splošno v celotni panogi. Zabojniki, ki se izgubijo iz ladi, so nevarni. Izguba 20 tisoč takih zabojnikov vsako leto je nesprejemljivo. Dejansko tako se ogroža življenje ljudi in zaradi tega zahtevamo, da ustrezno postopamo. Pomorska industrija uh, morda bo uh, pripravljena uh, postopati, ampak če oni tega nočejo storiti, moramo mi za to poskrbeti. Hvala lepa. Sedaj pa uh, uh, v imenu komisije bo odgovornil gospod Gegenhin. Komisar, izvolite. Uh, uh, torej gospa komisarka hvala lepa uh, zahvaljujem se vam za to izredno pomembno vprašanje to je zanimivo seveda za ničkoliko članov tega parlamenta In seveda eh, mednarodna organizacija se mora lotiti tega vprašanja, kajti to je urejeno na mednarodni ravni. Evropska komisija si bo prizadevala za državami članicami za to, da spodbi, spodbudi ukrepe, za to, da bomo sprejeli ustrezne mednarodne uh, ukrepe, ki ne bodo v skladu z mednarodno pomorsko uh, organizacijo. Kar zadeva neustrezno naložene uh, zabojnike, naj povem, da ne obstaja nikakršno evropsko pravilo, kar zadeva ustrezne postopke pri, pri nalaganju oziroma pri tehtanju odvajanju tovora pred a, eh, nalaganjem. A, eh, to se udejanja prek mednarodnih sporazumov. Evropska komisija v tem trenutku ne računa, da bi sprejela zakonodajni postopek v zvezi s tem, ampak seveda to bi se lahko spremenilo, če mednarodni razgovori ne bodo uspešni in če bo to povzročalo še dodatne probleme pri eh, stabilnosti ladi. Preden bomo predložili katerokoli nov predlog, Evropska komisija bo morala oceniti, kateri bo učinek za postopke na natovarjanja in trenutno ne razpolagamo z zadostnimi informacijami v zvezi s tem, kar zadeva pa eh, sistema eh, svetlobnih signalov za lociranje eh, izgubljenih zabojnikov. Seveda lahko se temu posvetimo, to da opremiti zabojnike s temi signali bi bilo zelo drago in zato bo potrebno izvesti neko študijo, preden sprememo dokončno odločitev. Evropska komisija lahko tudi oceni izvedljivost um, Eh, razširitve, torej direktive eh, iz leta 2059, ki zagotavlja eh, oziroma ki, ki obvezuje države članice, da ustrezno previrijo na tovarjanje. To zabojnikov, ampak seveda moramo tudi upoštevati stroške za tak ukrep. Vsekakor to opcijo lahko od, ocenimo v okviru eh, postopkov za sledljivost in za uh, varnost tovora. Kar zadeva odškodnino, ki jo povzročajo izgubljeni zabojniki, tega se lahko lotimo v okviru iz, uh, direktive iz leta 2020 in uh, tudi na podlagi drugih ukrepov, ki zadevajo kazni v primeru onesnaževanja morja morja, recimo kot v primeru izlitja nafte. Direktiva 2004-35, ki zadeva odgovornost za okolje, tudi določa um, objektivno odgovornost za škodo, ki se jo povzroči okolju pri uh, prevažanju strupenih snovi. Torej, uh, se pravi, da v tem primeru nesnaževalci morajo poskrbeti za uh, povračilo povzročene škode. Poleg tega Eh, seveda, eh, če bi vključili tudi izgubljene zabojnike v, to, v ta režim objektivne odgovornosti, mislim, da bi bilo potrebno najprej eh, proučiti celotno zadevo in trenutno dajemo prednost delovanju mednarodne pomorske organizacije. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu posameznih skupin predajamo besedo gospe Rike v imenu skupine EPP oziroma gospodu. Zahvaljujem se vam, gospa komisarka. Tako kot je opozoril gospod Simpson, vsako leto Eh, na tisoče in tisoče zabojnikov se vzgubi v evropskih voda in to je lahko nevarnost eh, z ozirom na možno onesnaženje, tako kot je že bilo upozorjeno, ampak eh, tudi zato, ker nekateri izmed teh zabojnikov nedvomno še dalje plavajo po vodah, ki ne omogočajo njihovo liciranje in povzročajo torej nevarnost tako za plavbo, kot tudi za male ribiške ladje, kjer mm, nastanejo tudi hude nesreče, ki ogrožajo ogrožajo človeško življenje. To je torej nedvomno hud problem. In eh, torej rad bi slišal uh, odgovor strani komisije, torej dajte nam odgovoriti ali da ne razpolagate z ustreznimi informacijami oziroma da menite, da trenutni predpisi, uh, v trenutnih predpisih bi bilo potrebno poskrbeti za to, da se nekateri izmed teh izvajajo. Trenutno je vlada precejšnja zmeda in precejšnja, imamo precejšnje vrzeli, torej rad bi videl, da a, sprememo ustrezne ukrepe tudi, kar zadeva preventivo, kar zadeva privezovanje zabojnikov in predvsem tudi a, a, moramo ugotoviti tudi, da a, v kontejnerje v, ugradimo nek svetlobni signal, ki naj omogoča po enoj strani, da ga lociramo, ko se ta zabojnik izgubi oziroma da se izognemo temu, da plava na vodi, da predstavlja nevarnost za plovbo in za človeško življenje oziroma oziroma nam omogoča tudi, da ga odstranimo, če vsebuje strupene snovi. Vsekakor ta svetlobni signal je treba namestiti. Uh, brez odlašanja, če zabojnik vsebuje nevarne snovi. Naj zaključim, ta svetlobni znak mora omogočiti, da a, a, identificiramo tudi lasnike, kajti tukaj gre za objektivno odgovornost. To, na to je tudi opozoril avtor vprašanja. Dejstvo, da ne poznamo lasnika in da nismo sposobni identificirati in locirati zabojnike, pomeni, da bodi si pri a, njihovem iskanju oziroma tudi, kar zadeva očkodnina, pravzaprav ni nikakršna davčne obveznosti. Jaz eh, prosim, naprošam komisijo, da se ne zadovolji z obstoječimi razmirami in naj ne zatrjuje, da nimamo zadostnih sredstev. Tukaj prihaja tudi do odgovornosti, ne samo kar zadeva okolje, ampak tudi človeška življenja. Hvala lepa, gospod Rike. V imenu socialistov in demokratov minuto in pol, gospod Elka Dravi. Hvala lepa. Uh, predsedujoči, komisar, kolegi, tudi jaz se pridružujem vprašanju, ki ga zastavlja gospod eh, Simpson v imenu odbora za promet in turizem. Izguba zabojnikov in njihove osebine, seveda, kaj ti ne smemo pozabiti, da gre tudi za to, je nedvomno hud problem, ki ga podcenjujemo, ki ni dovolj uh, eh, ustavljen prikazan. Torej, kot je bilo rečeno, 2000 bojnikov samo v evropskih vodah vsako leto s predsečnimi posledicami za okolje, s posledicami tudi za posadke drugih ladi, za obaljne regije in ne nazadnje. Seveda, potrebno je, da obaljne skupnosti posežejo, da odpravijo škodo in to je treba ustrezno oceniti. Vemo, kateri so razlogi oziroma vzroki za to neustrezno privezovanje, slabo vreme, pretežki tovor in tako dalje. Ampak to je evropska razsežnost in torej poseganje komisije je utemeljeno. Ne smemo pasivno čakati eh, in se eh, enostavno naslanjati na mednarodna pravila. Nekdo, nekdo mora začeti zabeleževati take nesreče in v okviru Evropskega socialnega dialoga in na drugih področjih seveda komisija lahko opozori na problem in poskusi najti nove postopke za ustrezno privezovanje in natovarjanje. Kar zadeva sledljivost zabojnikov, tako kot je povedal eh, kolega Rike, je bistvenega pomena. Ehm, to pogledno tu, ampak tudi kar zadeva celotno logistično politiko in torej, gospa komisarka, sprašujem vas, da v naslednjih mesecih pridete na dan s konkretnimi pobudami. Hvala lepa, gospod eh, Alka Dravi. V imenu skupine Alde eh, ima sedaj besedo gospa Majsner. Dve minuti. Vielen Dank, Herr Najlepša hvala, gospod predsedajoči, gospod komisarka. V časopisih smo brali, da je cel kup eh, izgubljenih superg doseglo nek eh, otok in eh, prebivalci so bili zelo veseli. Podobno se je zgodilo tudi z gumijastami račkami. In eh, to so tiste lepše plati, ampak v številnih primerjih dejansko lahko pride do resne škode zaradi izgubljenih zabojnikov in glede tega moramo nekaj ukreniti, to je povsem jasno. Nizozemska vlada je eh, sprožila raziskavo o tem, zakaj do tega prihaja. Kar nekaj vzrokov je bilo navedenih. Eh, med drugim so opazili, da obstajajo pravila v Evropski uniji, kako naj bi ta tovor eh, var, zavarovali, eh, ampak eh, kljub temu, da imajo vse ladje priročnik, kako se to eh, ureja, eh, 46 odstotkov ladij neustrezno pritarjevalo svoj tovor. Ravno tako eh, pogosto eh, tudi posadke eh, Eh, sprostijo oziroma odstranijo varovalke, preden vplujejo v pristanišče, zato da lahko hitreje razložijo tovor. Eh, res je, da eh, v 70 odstotkih odpadki z ladji potonajo v morju, ampak tudi tukaj je vprašanje, kaj se zgodi. 15 odstotkov doseže obalo, 15 odstotkov pa plava naokrog in to je lahko velika nevarnost za druge ladje in tudi za uh, naše okolje. Torej dejansko moramo preučiti, koliko nasreče na vodi in koliko uh, zabojnikov se tukaj izgubi. Ravno tako pa je potrebno poskrbeti, da se bodo uh, obstoječa pravila dejansko uveljavljala. Potrebne pa so seveda tudi inšpekcije. 2000 zabojnikov je odločno preveč in mislim, da nimamo časa, da bi izvajali študije o izvedljivosti, ampak da se moramo enostavno lotiti zadeve. Najlepša hvala, kolegica Majster. Kolega Paška je zadnji med govorniki. Najlepša hvala za besedo, gospod predsedujoči. Kar zadeva nadomestila eh, za izgubljene zabojnike. To je eh, v trikotniku med eh, ladijsko družbo, eh, lasniki in lokalno skupnostjo. Posadka na ladji je odgovorna za zagotavljanje varnosti blaga in tudi za spoštovanje mednarodnih standardov za varen prevoz. Uh, tovora po morju. Prvi korak, na katerega se moramo osredotočiti, ko se lotevamo tega problema, je po mojem mnenju to, da začnemo izvajati nadzor nad tem, kako se tovor pritrjuje na ladjah. To je ključni problem. Šele potem se moramo lotiti drugih rešitev ali novih pravil na področju tovora in prevoza po morju. Šele, če bomo vedeli, kako se v praksi pravila uporabljalo, bomo lahko dodali nova pravila k že obstoječi zakonodaji. Najlepša hvala. Hvala, kolega Paška. E, sedaj pa še ostali govorniki. Prvi je gospod Higgins za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kolega Brian Simpson je zastavil nekaj zelo pomembnih vprašanj in uh, Moram reči, da sem zelo nezadovoljen z odgovorem, ki smo ga dobili strani komisarke. Pravi, da ni pripravljena ukrepati, kar zadeva nova pravila. Zahvaljujem se Brianu Simpsonu, da je zastavil to vprašanje, ampak če si pogledamo statistiko, vidimo, da se stvari pravzaprav zaostrujejo. 15 odstotkov. Eh, 50 odstotkov tovora uh, vključuje rasuti tovor, uh, In eh, te številke so porasle za 140 odstotkov od leta 1994 in ta problem je potrebno rešiti. Potem eh, je tu še vprašanje vedno večjih hitrosti, kaj ti ladje, na katerih plujejo eh, zabojniki, eh, plujejo zdaj bistveno hitreje s hitrostjo 27 vozlov, kar je eh, bistveno večje tveganje za trke ali druge nesreče. Potem je tu še problem same starosti flote. Če si pogledate starost ladje, ki prevažajo zabojnike so večina stare od 19 do 24 let. E, to pomeni, da se pojavlja resno tveganje glede strukturnih in materialnih napak. Potrebujemo torej zakonodajno pobudo. Ne moremo dopustiti take površnosti na tem področju. Ravno tako moramo poskrbeti, da bodo tiste e, ladje, ki plujejo po Evropski uniji, morale nedvomno nositi stroške za morebiti izgubljene zabojnike in onesnaževanje. In kot je opozoril gospod eh, Simpson, gre v veliki meri za eh, človeško napako, za človeški faktor, za slabo privezovanje, za neustrezno tehtanje in to res lahko razrešimo. Najlepša hvala za minuto in pol, kolegica Ajala Sender. Najlepša hvala, predsedujoči novembra letos bo minilo 8 let, odkar je eh, tanker prestiž z milijoni ton nafte eh, izpustil to nafto v morje, kar je pomenilo veliko onesnaženje. Do tega je prišlo zaradi slabih odločitev, ki jih je takrat sprejel ministr za razvoj in eh, To je povzročilo velike napake, na gal, eh, velike težave na galicijski obali. Eh, Težava je bila tudi v tem, da so na morju plavali izgubljeni zabojniki, ki so bili kot nekakšni eh, izstrelki, ki so se zaletavali v druga plovila, tudi v ladje križarke. Projekt Lashing at Sea je opozoril na velike napake, ki obstajajo, ko gre za usposabljanje um, osebja, ki dela s tovorom, kar zadeva posadke, kar zadeva ozaveščenost o vsem tem, kaj se dogaja na morju. Ravno tako se niso izboljšale tehnike, kar zadeva nalaganje in varovanje zabojnikov, privezovanje tovora, kar pa zadeva analizo stroškov in eh, tvegan. Te velike ladje na morju moramo bolje ovrednotiti in na ta način preprečiti nadaljne izgube zabojnikov. Komisija mora takoj sprejeti preventivne ukrepe, zato da bomo eh, izboljšali razmere, potrebujemo večjo varnost v pristaniščih in tudi boljše tehnike nalaganja. Ravno tako pa potrebujemo nek način, kako bomo lahko odkrili izgubljene eh, zabojnike in tukaj nam morda lahko koristi projekt Galilejo. Najlepša hvala. Vse kolege opozarjam na to, da ne prispeva k razumljivosti, če govore preberete tako hitro, da govorite dvakrat hitreje, kot če bi govorili prosto. Torej, če že imate napisane govore, eh, vas opozarjam tudi na možnost, da lahko eh, te govore vnaprej posredujete tolmačom, tako da se bodo ti lažje znašli. Hvala za razumevanje. Naslednji je kolega Lajfrid za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Bom poskušal to upoštevati zelo me veseli, da v 15. stoletju nismo imeli Evropske komisije. Če bi ta obstajala, bi eh, Krištof uh, Kolumb in uh, njegovi prijatelji verjetno prej ali slej leteli na kakšni, kakšen zabojnik in potonili. Vemo, kaj so vzroki za te težave. Vemo, da je potrebno ukrepati in kaj pravi komisija. Komisija pravi, da ne more narediti ničesar, In to je nekaj, česar ne moremo sprejeti, če vemo, da gre za napačne postopke eh, nalaganja, da so zabojniki pretežki, da niso ustrezno naloženi, pritrjeni in da zaradi tega padajo v vodo. In, eh, Če eh, slišimo, da ne moramo ničesar spremeniti, kdo pa naj tukaj ukrepa, če ne komisija? Komisija je tista, ki mora poskrbeti za to, da te razmere v evropskih vodah izboljšamo. In tukaj ne gre samo za okoljsko škodo, gre tudi za ogrožanje človeških življenj. Eh, kaj se zgodi, če eh, manjše ladje sredi Atlantika naletijo na to vrstne zabojnike, preprosto potonajo in to velja seveda tudi za ljudi, za ljudi ki so na njih. In mislim, da ni posebej zabavno z rešilnim jopičem plavati nekje sredi Atlantika. Uh, In zato mislim, da je narobe, da se nič ne zgodi. In pripričan sem, da mora eh, Evropska komisija čim hitreje vzpostaviti pravila, ki bodo odpravila to stanje. Stvari so nevarne, stvari so slabe in eh, zato pozivam komisijo, da nujno ukrepa, kajti dejansko je za to pristojna. Hvala. Danke, kolegi. Hvala, kolega Lajkrit. Sedaj pa prihajamo na postopek Catch the Eye. Kolegica Pirilja ima kot prva beseda. Entschuldigung, Herr Kollege Pirilio. Se opravičujem, eh, gospod Pirilio. Eh, Predsedujoči, eh, verjetno nisem prišel mikrofona, me niste slišali. Mislim, da vprašanje v zvezi z zabojniki, ki se izgubijo na morju, je izredno pomembno, kaj ti opozarja na relevantno vprašanje, ki je bistvenega pomena predvsem za gospodarstvo obaljnih regij v Evropi. Zato mislim, da je potrebno, da Evropska komisija si prizadeve za to, da vzpostavi ustrezni zavarovalni sklad, s katerim bi eh, se lahko soočali se škodo, ki jih lahko povzroča izlitje določenih snovi. Včasih je to zelo nevarno varno, recimo, eh, ko gre tudi za zabojnike na morju. Poleg tega je treba tudi povečati stopnjo varnosti plovbe z eh, predpisi, ki bodo bolj obvezujoči na področju nadzorovanja eh, postopkov natovarjanja tovora, zato da tudi se izognemo nezakonitemu natovarjanju škodljivih snovi na plovila. Torej, eh, zavarovalni sklad, za katerega sem zaprosil tudi že o podobnih, drugih podobnih priložnostih. Hvala. Hvala, kolega Pirilijo. Gospod Simpson bo zaključil postopek CatchDI. Gospod predsedujoči, lahko sem zelo kratek in povem, da sem razočaran nad odgovorom komisije na naše ustno vprašanje. Seveda vem, da bi bil idealen globalni dogovor in da je mora biti vključena mednarodna pomorska organizacija, ampak to je verjetno ena od najpočasnejših mednarodnih organizacij, ki jih eh, poznamo. Eh, res deluje počasneje kot polš, mi pa želimo ukrepati zdaj. Eh, Če spustim v morje namenoma 2000 zelo težkih škatl z številnimi nevarnimi snovmi, me bodo zaradi tega preganjali. Ampak vendarle dopustimo, da se v naših evropskih vodah to zgodi vsako leto. Ne morete se iti poncija pilata in si preprosto oprati roke, kar zadeva ta problem. To je problem, ki je v porasti. Eh, problem, ki je resen in to je problem, ki se ga je potrebno lotiti. Ne gre za nekaj, kar lahko prikrijete z besedami o tem, da je potrebno vrednotiti to ali ono ali karkoli pač že. Slišali ste, kaj so povedali naši poslanci in res upam, da boste poskušali to rešiti. <clears throat> Hvala, kolega Simpson. Gospa komisarka bo zaključila razpravo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se vsem poslancem, ki so sodelovali v tej razpravi. In razumem, da je razprava, ki jo imamo danes tukaj, zelo pomembna. Razumem, da ste prepričani, da bi morala komisija tukaj ukrepati in vzpostaviti neko politiko, ki bo rešila ta problem. Razprava je pokazala, da gre za pomembno vprašanje. E, seveda gre za pomembno vprašanje tudi z vidika zaščite okolja in Začeli smo razpravo z eh, supergami in eh, gumijastimi račkami in potem smo končali pri eh, Kolumbu. Eh, Kolumb je obiskal tudi moje domače pristanišče in zelo me veseli, da je opravil svoje znamenito potovanje. Ampak naj še enkrat poudarim vsem in pa tudi gospodu Simpsonu, ki je tako dejaven na tem področju in ki je vložil toliko dela v to zadevo, da smo zelo resni, kar zadeva to vprašanje. Zavedamo se, da je število izgubljenih zabojnikov v porastu. In kot sem že dejala, podpredsednik komisije gospod Kalas preučuje ta problem. Eh, prepričanje, da eh, to ni povezano samo s pritarjevanjem zabojnikom, ampak tudi s tem, da so eh, zabojniki pretežki, kot ste sami omenili. Pogosto pa gre tudi za težavo zaradi starosti ladi, kar je omenil tudi gospod Higgins. Zaščita pomorskega okolja je prednostna naloga komisije, glede tega ni nobenega dvoma in tukaj nismo pripravljeni na kompromise. Eh, vsekakor bomo delali na tem in gospod Kalas bo preučil, ali bo, je potrebno nadaljne ukrepanje in pripričana sem, da je pripravljen tesno sodelovati z vami, gospod Simsemon in vašim odborom pri tem delu. E, imamo že postopke za zagotavljanje varnosti in tudi za preprečevanje onesnaženja, tudi kar zadeva izgubljene zobojnike na morju. E, Kar pa zadeva konkretne ukrepe, se zdi, da na tej ravni oziroma na tej točki ukrepanje na evropski ravni ni potrebno. Eh, zavedam pa se, da je Svetovna pomorska organizacija zelo počasna in da bi komisija morala eh, dati večji zagon iskanju rešitev. Eh, vsekakor pa ustrajam pri tem, da je ustrezni forum za obravnave tega vprašanja še vedno Svetovna pomorska organizacija in tam bi lahko eh, spodbudili eh, nadaljne ukrepanje na podlagi nizozemskega projekta. Potrebovali pa bi globalni pristop, ko gre za razvoj postopkov in standardov, zato da bomo zagotovili enake pogoje za prevoznike iz evropskih držav in drugih držav. Eh, torej, potrebno je o tem razpravljati v Svetovni pomorski organizaciji, kjer komisija sodeluje kot opazovalka eh, in kjer oblikuje svoje stališče skupaj z državami članicami. Lahko pa vam zagotovim, da bom eh, rezultate današnje razprave posredovala pod predsedniku Kalasu in ne dvomim, da se bo s tem vprašanjem ukvarjal in da bo tudi nadalje ukrepal. Hvala. Najlepša hvala, gospa komisarka. Razprava je s tem zaključena. S tem pa prehajamo na poročilo gospe Majsner o celostni pomorski politiki, oceno dosedanjega napredka in novi izzivi. Najprej dobi besedo poročevalca.